Dragi kolegi, nadaljujemo. Upam, da bo Izabel k malu prišla, ampak začeti moramo, kajti veliko točk imamo na današnjem dnevnem redu. In prva točka se nanaša na priprave kompromisov glede glasovanj, ki bodo potekala jutri. In tu imamo tudi poročilo na pobudo, ki se nanaša na naslednji večletni finančni okvir po letu 2020. Imamo tudi mnenje na lasno pobudo glede novih lasnih sredstev. Soporočevalca bosta predstavila kompromise in glavna priporočila glede jutrišnjega glasovanja. No, jaz sem predvidel, da bi začeli z večletnim finančnim okvirom, ampak ker Izabel Tomašeni tu bi mogoče lahko začeli z novimi viri lasnih sredstev, kajti Gerard de Pre in Januš Levandovski statu. Ne gre za to, da bi ponovno načinjali razpravo, gre za to, da bi šli v smeri zaželjenih kompromisov in da bi potem oblikovali mnenja. Najprej dobi besedo gospod Depre ali Levandovski. Potem pa gremo na poročevalce v senci. Glede predloga kompromisov, o katerih bomo glasovali jutri do povdne. Okay, I'm here. Monsieur Lewandowski. Kolega Lewandowski. Hvala. Ja, nihče ni rekel, da je to lahek predlog, ampak povdariti moram, da smo imeli odlično sodelovanje s pročevalci v Sinci, tudi s koordinatorji, svetovalci. Tu imamo mnenje na lasen pudo, zato da bi oblikovali stališče v parlamentu preden bo Otinger predstavil svoj predlog in da bi spodbudili komisijo k temu, da bi bila drzna tudi glede lastnih sredstev. Imamo 171 predlogov sprememb, zelo malo jih je, ki so proti lastnim sredstvom, večina jih je zato, da bi gradili nov sistem lastnih sredstev v Evropskem proračunu in prav zaradi dobrega sodelovanja imamo 34 kompromisov kompromisnih predlogov sprememb. Kaj pa ni bilo sporno načelo, glede tega, da bi morali spremeniti prihodke v proračunu in tu imamo tudi ocenevanje obstečega sistema. No, sveda, tu sedaj ne bom šel po posamičnih točkah, to ni naš namen, ampak seveda pa je pomembno še nekaj in to je začetek, to je prvi kompromis parlament ne bo sprejel večletnega finančnega okvira brez jasnih eh, smernic glede lastnih sredstev. Tu gre za jasne spodbude in izjave. To je tretji kompromis, ker je to res v duhu pogodb. In to mora biti izhodišče glede neto bilanc. Ampak istočasno pa bomo imeli tudi financiranje, da bi zapolnili vrzel zaradi brexita. In seveda nas ni presenetilo tudi to, da je bilo najteže sprejeti nekaj in tu smo sicer dosegli kompromise. To se nanaša na kandidate za nove lasne vire sredstev. Tu smo bolj ali manj že videli dokumentov komisije. To je priprava na jutrišnji svet, ki bo odločilen, če ne bo sprememb dnevnega reda in prilagoditev dnevnega reda svetu in parlamentu. Bi potem parlamentom komisili mi tudi dokončni govor pred volitvami, ampak to mogoče ni možno. No, pa sem iskreno lahko rečem, da jaz kot soporočevalec vidim tu najtežji del in sicer glede okoljskega dela lasnih sredstev, da bi prispevali k boju proti podnebnim spremembam, da bi začrtali pot gospodarstvu z nizko stopnjo oblika, potem smo se strinjali tudi glede zelenih, glede sprememb Helge Trippel, to je bilo izhodišče za krovni kompromisni predlog spremembe in tu imamo cel seznam urebitnih kandidatov, kar bi lahko privedlo k temu, da bi imeli nizko oglično gospodarstvo v Evropi, ampak za nekatere države je to zelo problematično in dogovorjeno načelo kaže, da če želimo odpraviti vse, potem se tri rabate, potem ne izhaja vse iz britanskega rabata. Tu potrebujemo korekcije, potem bomo imeli tudi zmanjšana sredstva z države članice, to je današnji sistem. In če bi potrebovali nadomestila, potem to ne bi imeli pri korekcijah glede prihodkov, ampak imamo posebne programe glede izdatkov. Torej, tu imamo tudi dogovorjeno načelo glede poplačil. Če bi nekateri predlagani kandidati prišli iz nekaterih držav. Torej, tu imamo eno izmed najbolj problematičnih načel, ampak osebno pa vem, in to je tudi stališče Alana Lamasurja, želel je kratkoročne pavšale, kajti zdi se mu, da ni možno odpraviti vseh korekcij in imeti pošten sistem, ampak naš sistem, naš kompromis se nanaša na morebitna poplačila preko posebnih programov, preko izdatkov in ne preko korekcij glede prihodkov. To je moj kratek povzetek dogovorjenega. Žerarjem so bila dva poročevalca z enim glasom, sedaj pa sicer ne poslušam, ampak dobro, hvala. Dobro, ta glas bo imel drugačen ton, ampak to je isti glas in to je glas Žerara Depreja, ampak predsednik, to je vendarle isti glas. Jaz bom zelo kratek kot poročevalec. Prvo je, da bi se rad zahvalil soporočevalcu, delala sva zelo dobro in na koncu je bila to živahna razprava in imamo ravnovesje. Če lahko bi se zahvalil tudi sekretarijato skupine, da ne bom pozabil jutri, hvala, ker so tako nepristranski in rad bi pozdravil, kako dobro delajo tudi pri težkih vidikih. Glede vsebine pa bi povedal, da imamo tu prvo načelo in tu pozivamo vse kolege, iz Berlemona ne upošteva to, da moramo preučiti te vire lasnih sredstev. Lasna sredstva morajo biti vključena v večletni finančni okvir. To mora biti uh, nujen del tega novega okvira. Sicer ne bomo podprli tega, če ne bomo imeli lasnih sredstev. Glede preostalega, pa eh, predsednik je naša naloga bila lažja, ker smo imeli poročilo skupine Monti, uh, in tu imamo bistvene sklepe, ki prihaja neposredno iz predlogov Montijeve skupine. Jaz bi dodal še nekaj. Pak to je podaljšanje konsolidirane osi, ki imamo tu. Mi smo bili tudi v podjetjih digitalnega sektorja, kajti tu imamo ta interval in to je postalo tudi politično vprašanje velikih razsežnosti. Glede preostalega pa mislim, da imamo vse skupine, ki vidijo, da se Evropa pozitivno razvija in tem poročilu imamo jasne ambicije, ampak smo tudi realni. In mislim, da moramo biti tudi zmerno realni. Dobro, hvala. Hvala obima soporočevalcema. Hvala, ker to posem podpirate omenjate tudi Montijevo skupino, to je skupina predsednikov treh institucij, sveta, parlamenta in komisije. Sledično gre tu seveda za odločnost sveta, da se izvajajo novi lasni viri. Glede vseh bi imel majhno vprašanje, imamo države, kjer je veliko podjetij in kjer imamo tudi obdavčanje teh podjetij. V drugih eh, državah pa imamo bolj osebna podjetja in eh, ta podjetja potem niso obdavčena. Mogoče bi lahko redili tudi ta vprašanja glede skrivljanja, ki ga lahko imamo med tistimi državami, ki imajo davek na podjetje, če imamo komercialna podjetja, v tistih državah, kjer je manj podjetij in je več fizičnih oseb pa imajo progresivno obdavčanje prihodkov in mislim, da je treba tu najti neko rešitev. Posvetoval se bom sedaj s poročevalci v senci. Prvi na seznamu je Jose Manuel Fernandez pri lastnih sredstvih. To je predstavnik skupine ja, v imenu LS-a bo spregovoril, Jose Manuela eh, ne bo govoril, Daniele Bjoti bo sedaj spregovoril v imenu socialista. Niga v tandemu Levandovskija in Dupreja. Hvala, hvala lepa, predsedojoči. Če mi dovolite, bi rad začel to uh, razpravo zahvalo obema soporočevalcema, ki sta opravila zelo dobro delo. Tu lahko najdemo naše številne politične vidike, stališča naše skupine, kar predstavljamo tu danes v razpravi. Veliko je tudi drugih instance evropskih državljanov, ki želijo imeti Evropo, ki bo bolj federalistična, bolj zmožna skrbeti sama zase. No, minjate Montijevo skupino, kolega da prej je to minjo. Ne smete pozabiti na to, da ko smo prvič omenili to Montijevo skupino, je predsednik Monti v tem odboru predstavil svoje majhno poročilce. Sam je rekel, da je to majhno sivo poročilo, ker je bilo še zelo majhno, brez prave vsebine. Tem so stekla pogajanja. Danes lahko rečemo, da imamo poročilo, ki veliko bolj vsebuje veliko več barov in to ni več sivo poročilo, ampak je zelo barvno. In hvala obema poročevalcema za upravljeno delo. No, sam se ne morem še spustiti v dokončne podrobnosti kot vemo, vseeno tu uh, teče že voda v grlo, časa je malo, imamo končne kompromise, pred nekaj urami smo sprejeli zadnje, še vedno preučujemo nekatere vedike in mislim, da smo zelo, zelo blizu, ciljem smo zadnji mili, ampak še vedno imamo nekaj manjših podrobnosti na srečo ne glede večjih vprašanj, ampak imamo določene vedike, ki so lahko politično pomembni za vse nas. Torej, prepričan sem, da bomo prav k malu, ko bomo zaključili splošno razpravo, našli kompromise, ki bodo na še višji ravni in jutri bomo res lahko imeli to, kar bomo vsi lahko pozdravili in imeli bomo močno glasovanje za trdno večino pri tem poročilu na lasno pobudo, na pobudo Levandovskija in Depreja glede virov vlastnih sredstev, glede večetnega finančnega okvira. Kolega Olbricht in kolegica Toma tudi imate svoje poročilo in jutri do povdne pred formalnim svetom bomo o tem glasovali. Hvala, predsednik. Merci, merci. Hvala, hvala lepa. No, tu imamo še nekaj majhnih podrobnosti, ampak kot ste rekli danes do povdne, so podrobnosti najpomembnejše. Kolega Kolmel ni tu, tudi kolegica Derjade ni, kolega Režija tudi ne. Kolega Vali? Pardon? Kako? Zeleni? Kdo bo spregovoril meni o zelenih? Kolega Soli? Thank you, Hvala, predsednik. Zelo na kratko. V imenu naše pračevalke v senci Helge Trupel bi se najprej sveda rad zahvalil soporočevalcema za opravljeno delo in za voljo sprejemati kompromise, no vedno smo menili, da bi bilo zelo pomembno, če bi dosegli zelo močen, zelo obsežen dogovor glede lasnih sredstev med proevropskimi silami in mislim, da bomo lahko dosegli ta dogovor. Kot skupina smo imeli nekaj prioritet. To so bile pomembne prioritete, kar ne bi dosegli za časa pogajanja. Najprej prvo je bilo to, da bi zmanjšali delež nacionalnih prispevkov sistemu lastnih sredstev. To je skupno mnenje med političnimi skupinami. Drugič, da ni rabatov, treba je ukiniti sistem rabatov. Tudi to je bilo doseženo. In tretjič, oblikovati moramo seznam novih lastnih sredstev. In to mora biti ambiciozen seznam in mislim, da smo sedaj v situaciji, ko lahko dosežemo ta cilj. Nasplošno smo zadovoljni s poročilom, smo vključeni v večino kompromisov in sedaj lahko le upamo, da bo naš predlog dovolj jasen in glasen in da bo to vključeno v nov sistem lastnih sredstev v prihodnje večletne finančnem okviru. Hvala. Hvala, kolega Soli. Kolega Vali. Ja, hvala, predsedujoči. Tudi jaz se zahvaljujem obema poročevalcema za opravljeno delo. Tudi tako, kako sta delala, prakse so šle naprej, tudi drugi poročevalci v senci so sodelovali pri tem. To je zelo pomemben predlog. Mi kot skupina smo posem zato, da bi se izognili povečanju neto nacionalnih prispevkov, kajti to bi prineslo težave glede bilanc, ki so že pod pritiski zaradi izdatkov in popraševanj. In prav zaradi vse večjega popraševanja moramo potem ustvariti delovna mesta v gospodarstvu v evroobmočju in potem tudi v celotnem območju Evrope. Izogniti se moramo temu, da bi vključevali fiskalne ukrepe, obdavčanja, kajti s tem bi znižali popraševanje in bi prizadeli sektorje, ki so lahko najbolj eh, zanimivi, prosto, da bi se izognili špekulacijam in drugim pritiskom glede delovnih mest na obdavčanje. Treba je najti rešitve glede finančnih ukrepov. To vidim kot dobro rešitev in imamo dobre predloge glede davko. Tudi v odboru za gospodarske monetarne zadeve to obravnavamo. En del bi lahko namenili bilanci Evropske unije in tu bi morali res najti dobre kompromise glede tega, kako izvajati konsolidirano bazo in kdaj je to lahko uporabljeno, zato da bi se izognili temu, da bi imeli potem imeli prevelike prispevke iz nacionalnih eh, bilanc. Potem pa bi lahko imeli tu posledično tudi fiskalno vprašanje. Naše stališče je jasno, mi želimo sodelovati pri tej razpravi o kompromisih in na koncu bomo potem zauzeli stališče glede na to, kar bodo pač naša politična stališča. Hvala. Merci. Hvala. Gospoda Kolmela ni tu, je poračunalec v Sinci. Glede lasnih sredstv, to dobi besedo kolega Krismjuk. Hvala lepa, predsedujoči. Tudi jaz bi se rad zahvalil obima soporočevalcema za sestavo tega poročila. Vidimo, da je tu veliko kompromisov. Dvoje bi povdaril. Najprej glede teh predlogov, da bi odpravili rabate povezavi z Brexitom. To je treba vsekakor povdariti. Upamo, da bo ta rešitev sprejeta tudi na svetu. Istočasno pa bi rad podaril še nekaj, da imamo prožen pristop glede novih vrst lastnih sredstev. In naj tu opozorim na to, da če imamo kakršne koli predloge glede okoljskih pristojbin, potem moramo imeti določena nadomestila glede izdatkov. Pristop kolega Levandovskega je treba resno jemati. Hvala. Merci. Hvala. Mislim, da so bili to vsi predstavniki skupin, vsi poročevalci v senci, sedaj pa. Zanima, če želi še kdo besedo glede teh predlogov, glede smirnic, kompromisov. Ne, ne vidim nikogar, ki bi se oglašal. Potem se ne bom vračal nazaj na druge predloge, Če imamo obdavčene podjetje, potem moramo tu vendarle sprejeti ukrepe, kajti to lahko problematično tudi z državah, kjer je malo podjetij in veliko davkov. Gospod Depren. Uh, Hvala, predsedujoči. Glede te zadnje točke, če mi dovolite. To ni v pristojnosti našega odbora, ampak to poznate bolje kot jaz. Kolega Lomasur bo sedaj predstavil poročilo o usi in drugih smirnicah. Mislim, da je zelo pomembno, da tu upoštevamo vse te vedike, ki ste jih vi omenjali. No, glede preostalega pa se lahko le pridružim pozitivnim pripombam drugih, ki so se oglasili glede našega dela. No, jasno je tudi to, kar želim povdariti tu pred našimi prijatelji. Imamo možnost sporočilu, ki je izjemno jasna. In sicer, da ni rabata, ni rabato pri rabatih, tega sistema ne bo več. Potem je kolega spraševal o državah zlasti, glede okolja. Nekatere države bodo bolj prizadete kot druge in potem je tu izredno prednost, če ni rabata, bi imeli mehanizem, ki bi omogočil prilagajanje preko programov izdatkov za države upravičenke. To imamo izredno zapisano poročilo. Torej, da če imamo prevelike izdatke v proračunu, imamo tudi popravke. Na splošno, predsednik, vi ustrajate vedno na tem, smo tu imeli dvojne bojazni. Kot je povedal kolega Vani, mi smo želeli upoštevati tudi to, da so proračun držav članic majhni in da bi sedaj prosili, da povečajo proračunske izdatke, bi to bilo zelo občutljivo. Številni so že rekli, da so zelo zadržani glede tega. Torej, Treba se je usmeriti k lasnim sredstvom, treba je podariti to, da mi tu predlagamo cel niz rešitev in to ni evropski davek, kot tako strajem na tem. To ni evropski davek. Nismo se odločili v parlamentu, na svetu, na predlog komisije, da bi oblikovali eh, evropski davek. To je del davkov, ki se bodo jemali na nacionalni ravni in to bo potem šlo v evropski proračun. Torej, načelo fiskalne soverenosti držav članice je to posem zajamčeno. In po drugi strani imamo naš svežen, ki ga predlagamo, ta bo omogočil ravnovesje med lasnimi sredstvi, države bodo nekoliko bolj prispevali na podlagi zdržanih elementov, zato da bi našli del tega tudi v naših lasnih sredstvih tako da bi tu imeli isto sorazmerje. No, mislim, da smo to povzeli, glede na to, kar smo slišali. To je predvsem občutljivo področje, to bomo morali obravnavati in mislim, da bomo potem dosegli dogovor, ki bo ambiciozen in upam, da razumem. Dobro, pa tu imamo še vedno odprto vprašanje. Gospod Solet omenjal to logiko poročila Muntija ampak rad bi, da to potrdite. Novi lasni veri niso dodatni veri za evropski proračun, ampak bo to omogočilo, da bomo znižali prispevke držav članic, ki financirajo evropski proračun. Gospod Depre. Hvala. Normally, two principles that are strongly Tu imamo dve načeli, ki jo močno zagovarjamo v parlamentu, poleg petletnega obdobja večletnega finančnega okvira. Eno načelo še vedno sveto in ne moramo govarjati tu. Tu imamo še vedno fiskalno suverenost držav članic. Tega ne bomo odpravili pri rektifikaciji proračuna, tudi ne tu pri lastnih sredstvih. Tu gre za soglasno odločitev na svetu in parlament ima tu manj pooblastil, ampak še drugo načelo, mi bi radi bili skladni s poročilom Ulbrichta in Tomajeve. Če želijo imeti isti proračun brez Združenega kraljestva, potem mora nekdo zapolniti ta sredstva preko BNP-ja ali preko novih lastnih sredstev. Ni drugih izbir. Skladno z drugim poročilom. In to je tudi spodbuda za komisijo, ki mora to odigrati isto vlogo. Gre za stališče v parlamentu, ampak to je spodbuda komisiji, da bi imeli dovolj dobre predloge za izdatke. Torej, tu je moj odgovor. Mi smo tu bili nekoliko nejasni, ampak jasno pa je, da je namen ta, da zapolnimo vrzel po Brexitu na nek način. No, Dobro, če sem prav razumel, imamo nove lasne vire, ki ne bodo povečali fiskalnih obremenitev samo pri tistih delih, kjer bomo nadoknadili izgubo neto prispevkov Združenega kraljestva. To, kar je pač Združeno kraljestvo prispevalo v Evropski proračun. Gospod Prije. Uh, Predsednik, posem se pridružujem temu, kar je povedal kolega. Janoš Levandovski. To ni cilj in to je zapisano tudi na zelo jas način poročilo. Ne gre za to, da bi večali fiskalno obremenito. To je zapisano črno na belem. Ampak treba pa je vedeti, da če se države z našim dogovorom na predlog komisije odločijo, da bodo tu reševali nove izzive sorazmerno, česar nismo urejali prej, je potem treba vedeti, da imamo del izdatkov držav članic, ki se bodo mogoče znižali, pač odvisno od naložb, od te nove politike iz evropskega proračuna. In cilj je ta, da bi dosegli to, kar pravite. Ampak lahko se zgodi, da v tem prehodnem obdobju, in tega se ne moram miriti, nihče tu ne more tega početi, ampak treba bo nadoknaditi izgubo po Brexitu in mislim, da je treba tudi to predvedeti v obdobju, ko bodo izdatki držav članic lahko strukturirano manjši, kajti prenos pristojnosti in sredstev bo postal realnost. No, prosili bomo za več davkov, ampak ne več od davkoplačevalcev. Ja, lahko bi tako rekli. Ampak, če smo optimistični, seveda, predsednik, dobro. Kolegica Gardija Zabal. Hvala lepa, eh, gospod predsednik. Nisem zaprosila za besedo, kajti vse bližne skupine so že izrazile svoje stališče, čeprav smo zdaj zopet sprožili razpravo. Stopna izdatkov je določena z večletnim finančnim okvirom, ne glede na strukturo lastnih virov. Raven izdatkov je odvisna od eh, finančnega okvira, lastne vire pa potem prilagodimo temu ustrezno. Imamo vire, ki so bolj eh, pomembni od nacionalnih prispevkov, zato je treba pogledati ravnovesje in to predstavlja nove vire za Evropsko unijo. Če finančni okvir določa določena stopna ali ne, to ne vpliva na lastne vire. Treba jih je prilagoditi samo zato, da imamo dovolj sredstva. Torej, to pomeni, da če imamo lastna sredstva, ki so nova, ali pa če ni novih lastnih sredstev, bodo izdatki takšni, kot bodo. In tu se treba vprašati, kako bo to poplačano, kako bomo nadomestili izgubo zaradi uh, neto prispevko Združenega kraljestva, ko bodo odšli. In to treba obravnavati ločno, glede na to, kar bo dogovorjeno, glede na celotno količino izdatkov. Treba je najti nova sredstva. Če bomo nova lastna sredstva, bo to šlo od znižanja prispevka držav članic, če sem prav razumel. Dobro, odlično. No, mogoče lahko začasno prekinemo naše delo glede lasnih sredstev. No, gotavljam, da potrebujemo splošen dogovor glede kompromisov in mislim, da smo lahko tu večinoma vsi za to, da bi to podprli. Sedaj gremo na večletni finančni okvir po letu 2020. Ne vem, kdo bo prebil let. Kolegica Toma ali kolega Olbricht? Hvala. Predsedujoči, začela bi s prisrčnimi zahvalami celotni ekipi, ki je prispevala k tem rezultatom. Najprej poročevalcem v senci, torej zahvaljujem se vsem kolegom, vsi so znatno prispevali k temu, imamo 683 predlogov spremenj, 65 kompromisov. Hvala celotni ekipi odbora za proračun, hvala političnim skupinam in poročevalcem, ki so opravili izjemno delo v rekordnem času. Kaj ti ta rekordni čas? Ni pomenil, da bi podarili Guinnessov rekord, ampak je šlo za to, da bi pred sestankom sveta v petek imeli dogovor. To je bil politični cilj, ki je bil pomemben, zato da bi parlament bil prvi, ki bi dal zeleno luč temu, da bi oblikoval stališče o prihodnem večletnem finančnem okviru. Torej, da bi tu imeli stališče o prihodnosti Evropske unije na področju financ. No, sicer lahko potrkam na les, ampak eh, mislim, da bi to lahko bilo v redu, glasovali bomo o tem, mislim, da bo to sprejeto. To bo zelo pomembno. To bo mandat v teh pogajanjih parlamenta. Torej, na podlagi tega poročila bomo imeli pogajanja parlamenta. Parlament to mora obravnavati s svetom. No, vse tako je to treba upoštevati in videti to poročilo v takšni luči. Potem pa še nekaj drugega. Ta pogajalski mandat naj ne bi bil koristen, no, tu jim bi se želela vrniti na kompromis, ampak če želimo, da je mandat koristen, potem mora svet poslati signal. In zato moramo po jutrišnjem sporočilu našega odbora ustrajati, kolikor se le da, zato, da bi parlamentu lahko obravnaval svetom. Včeraj smo to obravnavali na sestanku parlamentu, pogovarjali smo se z bolgarskim predsedstvom, poslali smo tudi prvi signal. Bolgarsko predsedstvo naj bi predvidelo en sestanek na mesec med parlamentom in svetom. No, Zaenkrat ni še nič predvideno, ampak naj spomnim še enkrat, ampak vem, da vsi člani tu odboru to poznajo. Na koncu imamo tudi možnost dati soglasje ali pa ne. Torej, to je v interesu sveta in parlamenta, da imamo skupna stališča. To so skupni interesi, začeti moramo skupna pogajanja, takoj, ko se bo dalo toliko glede bistvenega, za konec bi še rekla, da smo dosegli ravnovesje, vključili smo 65 kompromisov in mislim, da smo vključili veliko stvari v to poročilo, veliko stališč, veliko kompromisov. To je nekako tako kot razprava, ki smo imeli o lastnih sredstvih. En kompromis še ne pomeni, da so vsi zadovoljni, imamo točke, pri katerih so eni bolj pozorni, drugi manj. Ne bom sedaj tu nikogar imenovala, ne bom omenjala vseh vidikov, ampak jasno pa je, da imamo tu veliko kompromisov in ti kompromisi naj bi pokazali, da imamo strnjene vrste v parlamentu pogajanih svetom, da je parlament tako močen kot sredan, da smo na isti volovni dolžini. To moramo pokazati, da smo tu bolj združeni kot na svetu. Dobro je, da smo tako postavljeni, mogoče smo lahko celo bolj združeni kot komisija. Komisija pa ima in socialne obveznosti, da je združena kolega in ko poslušamo izjave predsednika Junkra in prejšnji teden smo slišali komisijo reči marsikaj in zdi se, da ni tako, da nimajo strnih vrst. Dobro je, da smo enotni tu, biti moramo tako enotni kot se le da. In potem še nekaj sem želela reči, pa sem pozabila. Nič hudega. Tako, to je to. Hvala. Pravzaprav eh, ni še konec teh zahval, kajti mi smo šele na začetku procesa. Čeprav se zdi, da smo nekaj zaključili, ampak konec pogajalskega mandata je tu, ampak eh, pred nami je najhujše torej pogajanje. Aha, vem, kaj sem pozabila. Navezala bi se na besede kolega Depreja in Levandovskija. Ja, podpiramo oba sopračevalca, tudi kolega Olbricht bo to povedal, podpiramo to idejo, da bi imeli poročilo o lastnih sredstvih in da je tudi naše poročilo tesno povezano s tem poročilom in tako bomo s kolegom Deprejem in gospodom Levandovskim v tesnih stikih, seveda bomo zavezni tem obveznostim in na koncu bi še pozdravila soporočevalca kolega Olbrihta, zelo prijateljsko bi ga pozdravila, zelo prijetno bilo delati z njim. Zelo sem vesela, ker lahko še naprej stolujem z njim v prihodnem letu v teh pogajanjih. Hvala. hvala. Hvala, Izabel Toma, hvala, ker ste z nami delili vašo srečo. Hvala, ker ste tako dobro delali z Janom Olbrihtom. Sedaj pa mu dajem besedo. Hvala, predsednik. Pravko smo slišali o, o membo Guinnessove knjige rekordov. Ja, to je vendarle odlično, ali to povezano tudi z vašo misionirsko. Ja, zato pa je vedno dobro, če imamo učinkovite misije. Tokrat je bilo to dobro pripravljeno. Eh, tudi s kolegico Nirjado smo stolovali, imeli smo tudi vprašanje glede enakosti med moškimi in ženskimi tudi s kolegico Gordijo Zabal eh, smo delali, to je bilo odlično. Kolegica Toma je to menjala in začel bi s tem, kar je rekla soporočevalka. Dobro je, da smo učinkoviti, čeprav ni vedno lahko, ampak mislim, da smo dobro delali na teh stališčih, da bi imeli skupno stališče parlamenta. Ampak nekaj bi dodal, nekaj pripomp. Naš cilj je bil ta, da bi oblikovali kompromise v tej situaciji, ko smo seveda prosili za mnenja posebnih odborov. Posebni odbori se niso pripravljali le na poročila o očetnem finančnem okviru, ampak pripravljajo se tudi na razprave o konkretnih aktih. In ni bilo možno oblikovati vseh podrobnosti tem poročilu kajti to bilo neposredno povezano s prihodnimi sektorskimi politikami. In no, tako želim razložiti, zakaj nismo vključili nekaterih mnen posebnih odborov to poročilo. Mislim, da bi bilo to koristno zelo, da razumemo splošno stališče tega odbora o večletnem finančnem okviru nasploh in seveda se treba pripraviti na prihodnost. V našem poročilu imamo zelo splošne določbe. Potem imamo tudi strukturo prihodnega večletnega finančnega okvira, imamo sklepe glede različnih politik. Vključili smo tudi glavne vidike in rad bi povdaril, da smo imeli nekaj sestankov z avtorjem mnen in tudi sporočevalci v senci glede tega besedila, mislim, da smo skušali oblikovati načine, kako imeti takšne kompromise, ki so vsej dovolj dobri za poročevalce v senci. Potem je bilo tu nekaj težkih vidikov, ampak mislim, da smo na koncu dosegli kompromise. Seveda so to predlogi sprememb, ki niso kompromisih, ampak to je običajno. Mislim, da gre za takšne vidike, ki ne morejo biti tukaj, ti gre za prevelika razhajanja. Nasplošno, nasplošno se strinjamo glede prioritet, strinjamo se glede ravni proračunu, našli smo tudi dogovor glede same strukture, tudi če niso vse skupine za spremembe struktur, seveda imamo tu izbiro, to lahko spremenimo ali pa ne. Če bomo pohiteli. To smo predlagali, da bi spremenili, ampak ne revolucionarno. Kako potem dodati nove prioritete, tu smo se spraševali. Dotaknili smo se tudi vedikov glede odnosov med politikami in skušali smo tudi oblikovati kompromise, recimo glede tako težkih vprašanj, kot so recimo pogojevanja. Pogojevanje recimo so predlagali različni kolegi tu v parlamentu. In za konec še nekaj. Ta različica, ki jo predlagamo sedaj, je vse, kar nam je uspelo doseči. Sporočevalci v senci. Tu imamo vse te možne vidike, in strinjam se s temi zahvalami ekipi, ki je delala z nami. To so res ljudje, ki so profesionalci in zelo kompetentni so. Toliko. Vem, da je tu še nekaj vidikov, ki niso lahki za vse, ampak mislim, da smo na splošno se dosegli, to je pomembno. Imamo skupno stališče parlamenta. In to je pomembno. In za konec še nekaj, ne smemo pozabiti na to, da bo Evropski svet zasedal čez dva dni. Mi želimo glasovati jutri, želimo svetu pokazati, no, odbor za proračun ni celotni parlament, ampak vseeno želimo mi ta del parlamenta pokazati, da smo delali na tem in naše stališče je jasno in je močno. In to je tudi pomembno to je treba povdariti, to je treba povedati Evropskemu svetu. Naše stališče je pomenil kolega BG, zelo dobro poznate sistem, ker je bil nekdanje poračevalec pri večetnem finančnem okviru. Naše stališče je, da na koncu rečemo ja ali ne, ja ali ne. In ne gre le za to, da rečemo ja, lahko rečemo ja ali ne. In zato želimo imeti pogajanja, kajti vedno se lahko zgodi, da bomo nekoč rekli ne, če se ne bomo strinjali. Mi želimo hitro delati, radi bi končali, menimo to pomeni za Evropsko unijo, da se res pripravimo, ampak ne moremo se pripraviti za vsako ceno. To ni možno. Dobro, hvala. Merci, uh, Jan, ja. Hvala lepa Janu in Izabel za upaljeno delo. Res je. Da. Moramo prepričati predsednike vlad in držav, ki se bodo eh, srečali v petek za prvo izmenjavo mnen glede prihodnega večletnega finančnega okvira res je, da ne moremo imeti na eni strani lastnih sredstev, na drugi strani pa MFF-a. Eh, eno je eh, neizogibno povezano z drugim. Mi bomo že od samega začetka povezani s pogajanji, vključeni v pogajanja skupaj s komisijo in svetom. Prisluhnili smo poročevalcem v senci in uh, imamo kompromisni predlog, ki bi nam moral zagotoviti precejšno večino v našem odboru. Skupina ELS in skupina S in D sta se izrazili eh, preko gospe eh, Toma in gospoda Olbrihta, gospoda Komela ni. Lahko kdo drug predstavi stališče skupine IKR? E Možno, ja, čistil, če bom podjankovati. Najlepša hvala. Tudi sam bi se rad zahvalil za to poročilo. Glede na to, da sem tudi član odpora za kmetijstvo, bi vas rad opozoril na dve zadevi. Prvič. Mislim, da bi bilo dobro, da bi v poročilo vključili doložbo v zvezi s pomenom ekologizacije subvencij za države članice, ker, kajti to je zelo pomembno za enaka pravila, za konkurenco na notranjem trgu. Zato smo v tem smislu tudi uložili predloga s tem. In še ena pomembna zadeva. To vprašanje je povezano s predlaganimi spremembami v razdelkih. Zelo pomembno je, da ohranimo izdatke in sredstva za kmetijstvo v ločenem proračunu. To bo seveda imelo posledice za proračun, če bi črtali ta razdelek in to bo seveda negativno vplivalo za prihodne izdatke iz proračuna. Samo na to sem želel upozoriti. Hvala parole est maintenant. Dobro, Gérard Depré, ma besedo. Hvala, predsedujoči. Kot eh, vsi kolegi, tudi sam pozdravljam kakovost eh, tega dela in pomembnost tega dela, ki ste ga upravila poročevalca. Zahvaljujem se tudi za to, da ste si prizadevala za dosegel kompromisov. Imam tri točke, kjer se povsem strinjamo s tem predlogom. In sicer prvič, potrebujemo cilj finančnih sredstev, ki bo v njih omogočil financiranje politik, za katere je sama pristojna. To pomeni, da če želimo te politike financirati in če to predstavlja 1,3 odstotke uh, skupnega uh, eh, BND-ja, potem moramo uh, to tudi storiti. Na to potrebujemo veliko več instrumentov prožnosti uh, in to tako v obsegu teh sredstev, kot tudi uh, pri eh, področjih, za katera ta sredstva lahko uporabljamo. Ne bom šel v podrobnosti, kot večina skupine želi, da se zagotovi financiranje glavnih eh, vidikov kohezijske politike in tu sem zelo resen. To se nanaša na obzorje 2020, na Erasmus Plus eh, in na te eh, ključne programe, za katere mora biti financiranje zagotovljeno. In eh, veseli me, da naš koordinator namerava tudi resno vzeti vse ukrepe, ki izhajajo iz COP21. Vi ste že precej na tem ustrajali, gospod predsednik treba se je izogniti um, celemu spektru različnih zunanjih uh, finančnih instrumentov, uh, katerega, nad katerimi Unija ne bo imela nadzora. Tudi ne vidimo razloga, zakaj bi spreminjali strukturo, zato ne glede na to, kakšna sprememba bo predlagala, ne bomo podprli kakršnekoli strukturne spremembe. Na to imamo celo vrsto razprav znotraj naše skupine in to v zvezi z trajanjem večletnega finančnega okvira. Mi si prizadevamo bolj za petletni okvir in ne za sedemletni okvir. O tem smo zelo dolgo in široko razpravljali. Ne glede na moje osebno prepričanje, eh, moram upoštevati večinsko mnenje skupine glede tega. Na to drugi vidik, ki je bolj delikaten in o tem skupina še ni odločila. In sicer v zadnjem času se pojavlja naslednja opcija. Ali dejansko resno razmišljate o tem, da boste pripravili MFF za eh, sedem let ob upoštevanju teh eh, dveh vidikov. Če želite to storiti hitro, potem uh, boste to naredili sedaj, ko so Britanci še v, v Evropski uniji. Istočasno pa boste ta MFF naredili za obdobje, ko Britancev ne bo več. Uh, moramo biti o tem zelo dobro obveščeni, zato da eh, se kasneje ne bo eh, jo pojavljale težave. Ali se vam zdi smiselno, da Britanci tako v parlamentu kot v svetu lahko sodelujejo ne samo pri usmeritvi, temveč tudi pri eh, sprejemanju večletnega finančnega okvira, ki bo veljaven za obdobje, ko jih ne bo več? Na to drugi vidik, ki je s torim povezan ali dejansko resno jemljemo dejstvo, da prihodni parlament, ki bo izvoljen leta 2019, da, bo, eh, da ne bo imel nobenega manevrskega prostora eh, glede na eh, sprejete zaveze in dogovore. Torej, imel bo pač zvezane roke, takoj, že ko bo izvoljen rad bi opozoril naše partnerje, eh, kajti ta dva vidika glede trajanja in glede tajminga, torej vse to bo predmet eh, žgočih razprav v moji skupini. Sicer se strinjamo, eh, razen nekaterih eh, podrobnosti in strukture, eh, se podpiramo ta, to poročilo, ampak ta dva vidika, pomembna vidika, sta pa predmet razprav znotraj moje skupine. Hvala lepa. Guje bi moral imeti besedo, ampak nikogar ne vidim. Gospod Sole? Merci, merci, euh, monsieur le président. Um, tomorrow morning I had... Hvala lepa, gospod predsednik. Jutri zjutraj bo imel odbor priložnost poslati močno sporočilo državam članicam glede na to, da zaseda svet. In to sporočilo mora biti, ne smemo več rezati proračuna, tako kot smo storili pred nekaj leti. Soočamo se z več izzivi. Soočati se moramo z več potrebami in tudi z nepredvidenimi situacijami. Zato v tem trenutku potrebujemo veliko potezo, večletni finančni okvir ki bi pokril vse te izzive, izzive, ki so predvideni in nepredvideni. Zato mislimo, da moramo državam članicam tudi poslati močno sporočilo glede prioritet. Evropska unija mora spoštovati mednarodne obveze, ne samo kar se tiče trajnostnih razvojnih ciljev in podnebnih sprememb, In ravno zaradi tega je za nas zelo pomembno, da eksplicitno omenimo pariški sporazum in pa tudi obvezujoče cilje zato smo se tudi odločili za predlog spremembe, s katerim bi lahko izboljšali obstoječo situacijo. Govorim o cilju 30 odstotkov več sredstev namenjenim za boj proti podnebnim spremembam. Vendar pa vseeno mislimo, da lahko podpremo ta kompromis. Ta predstavlja zelo dober korak naprej. Imamo veliko kompromisov, veliko predlogov sprememb. Nekateri so bili sprejeti, drugi ne. Zato se ne moremo strinjati glede vsega. Ne strinjamo se glede izdatkov za obrambo, za jedrsko energijo, za skladiščenje oglika. Ravno tako se ne strinjamo s tem, da ni nobenih izboljšav niti najmanjših v politikah kot sta SKP in kohezijska politika. glede tega smo pripravili nekaj predlogov, ki jih v kompromisnih predlogih ni. Imamo tudi druge kompromise, ki so še odprte zaradi notranjih razprav v skupini, kot je naprimer kompromis o pogojevanju glede na pravno državo in nova struktura večletnega finančnega okvira. glede na vse to in tudi na velik časovni pritisk, mislim, da bo končno poročilo zelo dobro in da bomo državam članicam z njim poslali jasno sporočilo. sedaj pa bomo morali biti vztrajni in močni pri zagovarjanju našega stališča. Hvala. Merci. Hvala lepa. Gospod Vali je bil tu, ampak mislim, da je odšel. Zato se njegova skupina ne more izraziti, prav tako ENF. Sedaj dajem besedo tistim kolegom, ki so želeli besedo. Podgalik. Najlepša hvala, gospod predsednik. Mislim, da moramo v razpravi upoštevati tudi časovni načrt. Naš parlament je zelo dobro pripravljen na proračun in V tem smislu smo našli tudi dobre kompromisne predloge. Težava pa bo, če ne bomo uspeli dobiti pospešenega postopka. Svet namreč opravlja svoje delo kot običajno, brez eh, kakršne koli nuje. In Mi seveda vse hitro opravimo, komisija tudi, potem pa svet zelo lagodno postopa in oblikuje nov načrt. Za nas je časovnica zelo veliko potezna in zato je tudi zelo pomembno, da na vrhu, na srečanju na vrhu, skušamo doseči pospešeni postopek in da začrtamo časovnico. Tako bo lažje vse skupaj uresničiti še posebej pri raziskovalnem programu številka 9, kajti na eni strani imamo Brexit, po drugi strani pa imamo prehodno obdobje, ki ga moramo urediti na neomejen način. Torej imamo kar nekaj odprtih vprašanj in zato bi bilo zelo pomembno, da bi lahko določili vsaj vsebino in eh, da potem lahko oblikujemo stališče. Zelo sem zadovoljen, da imamo tukaj predvidenih vsaj 120 milijard evrov. Vemo, da je Evropski parlament zahteval podvojitev sredstev za raziskovalni pro program številka 9. In glede na javnomnenjske razkave so ti programi v lučeh državljanov eni najpomembnejših eh, programov in najpomembnejše delo Evropske unije. Zato glede na to, da želimo podvojiti naše delo, teh 120 milijard evrov predstavlja zelo dober kompromis. Po mojem mnenju je tudi pomembno, da poleg obstoječih programov uvedemo tudi nove projekte, o katerih moramo razpravljati. Iz javnomnenskih razprav je postalo jasno, da od nas državljani pričakujejo Eh, varnost na mejah, kibernetsko varnost in dobro bi bilo, če bi to razpravo sprožili tudi s pravom in s svetom in da za to potrebujemo tudi nova sveža sredstva, zato da smo kos našim izzivom. Vsi vemo, da nekatere neto plačnice nočejo več uplačevati teh sredstev in sam sem izračunal tudi za 12 odstotkov upada sredstev zaradi brexita. Moramo pa doseči financiranje iz lastnih virov um, za nove projekte, tudi za SK, SKP. In treba je vedeti, da imamo zelo eh, dober sloves, evropski proizvodi so zelo ceni, tudi glede strojnega učenja, inovacij in tako dalje v kmetijstvu. Torej, novi projekti so bistvenega pomena in zato bi prosil, da to razpravo tudi odpremo in jo postavimo v spredi. Hvala. Hvala lepa, Jose Manuel Fernandez ima besedo. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Najprej se zahvaljujem svoporočevalcem, gospe Toma in gospodu Olbrichtu za opravljeno delo. Mislim, da je to dober zgled to, tega, kar želimo za Evropo, to, kar Evropa je in to je dober primer tudi enotnosti kljub raznolikosti 751 poslancev nas je in zelo velika večina bo lahko navdahnila 27 oziroma 28 držav. Če lahko najdemo nek, neko skupno stališče v tej hiši, ko nas je 751, lahko tudi države članice temu zgledu sledijo. Vprašanje petih let eh, vprašanje koledarja. Te razprave smo imeli že veliko krat. Če želimo, da bo to naslednji parlament odločal zaradi legitimnosti, potem moramo nehati o tem razpravljati, kajti tudi komisija eh, nima pristojnosti, da predlaga MFF za prihodnjo komisijo. To je pravilo MFF-a, da, da komisija eh, predlaga prihodni eh, večletni finančni okvir. To bi morali narediti že leta 2017 eh, in po pravilniku so itak že v zamudu, zamudi, ampak želimo um, demokratično legitimnost tu sledimo prednostnim nalogam Evropske unije, globalizacija, eh, podnebne spremembe, vprašanje izobraževanja in poklicnega usposabljanja, raziskave in inovacije, boj proti revščini. Ali ne bomo ohranili teh ciljev v prihodnem zakonodajnem obdobju? Na to varnost in obramba, tudi to imamo. Ampak eh, damo, dajemo možnost da prihodni parlament in komisija prilagodita ta okvir prihodnim izzivom in temu se reče prožnost in to prožnost eh, dajemo. In kar pričakujem od sveta je, da bo eh, svet eh, tudi pozoren na to, imeli bomo nov parlament, novo komisijo in nov parlament in nova komisija lahko pregledata eh, nov večletni finančni okvir tudi glede na elemente, ki jih že lahko predvidimo. Na to pet let, pet let za to, da bo to sovpadalo z mandatom. Seveda, to, o tem lahko samo sanjamo, ampak koliko časa potrebujemo, da sploh pridemo do predloga. Predstavljajmo si, da danes začnemo z novo komisijo in z novim parlamentom. Koliko časa bo trajalo, preden bo komisija predložila svoj prvi predlog? Uh, koliko časa bo na to parlament potreboval, da bo to sprejel. In koliko časa bodo na to še države članice potrebovale za partnerske sporazume? Kaj to pomeni? To pomeni, da eh, se bomo zopet znašli sredi mandata in še vedno ne bomo imeli večletnega finančnega okvira. Tudi če bi, in, in kaj, bo, kaj bo to pomenilo, da bomo imeli zopet petletni večletni finančni okvir, ki bo zopet posegel že v naslednji mandat. To je nemogoče. Nemogoče je eh, doseči, da bo MFF sovpadal z zakonodajnim eh, obdobjem. In kaj potem s pravilom eh, N plus 2 ali N plus 3? Vemo, da je to povezano z izvajanjem MFF-a državljanom moramo tudi povedati, leta 2021 bo nov eh, večletni finančni okvir stopil v veljavo. Začel se bo leta 2021 in to z ambicijami in z željami, ki eh, smo jih eh, v ta MFF prinesli. Če želimo v to uvesti nove prednostne naloge in demokratično legitimnost, potem eh, druge rešitve ni. To so eh, naši argumenti, v to sem prepričan in upam, da bomo jutri eh, prišli do sporazuma. Prepričan sem, da se bomo dogovorili in upam, da bomo na plenarnem zasedanju lahko tudi z veliko večino glasovali za to poročilo. Vsi poročevalci so pri tem sodelovali in to delo zasluži veliko večino tega parlamenta. Hvala lepa. Dajem besedo gospe Gardi Izabel. Hvala lepa, gospod predsednik. Gospod Fernandez je že odgovoril na to vprašanje in eh, strinjam se tudi s tem, kar je dejal gospod Debre. Res je, da veliko krat razpravljamo o tem, koliko časa traja večletni finančni okvir in finančni okvir na splošno. Pomembno je, da Evropski parlament odloča o finančnem okviru, ki, s katerim mora upravljati. In res pa je, da ob koncu tega mandata moramo izreči stališče glede finančnega okvira. In če tega ne bomo storili, bomo to preložili na novo, nov parlament, na nov mandat parlamenta in to pomeni, da bo prepozno za sprejetje finančnega okvira in da ga komisija začne izvrševati. Res je, da časovnica ni idealna, dosti bolje pa je, da obravnavamo finančni okvir, ga sprejmemo, ne pa da preložimo to na naslednji mandat. Gospod Depre je omenil tudi sprejetje finančnega okvira in da, če ga bomo sprejeli sedaj, bo Velika Britanija še vedno v svetu in upam, da jim tudi na misel ne pride, da bi Britanci izrazili veto in da bi blokirali sprejetje finančnega okvira. In glede vsebine poročila. Mislim, da smo to že vsi povedali in to smo tudi javno povedali, da sta eh, gospod Olbricht in gospod Toma opravila odlično delo. Poročilo vsebuje veliko kompromisnih predlogov in jasno je, da se stotstotno ne moremo vsi strinjati z vsem besedilom in z vsemi kompromisi, vendar pa nasplošno gledamo, lahko podpremo to, kar tukaj trdimo že vaš čas. Vsaj proevropske bližne skupine. To pa lahko strnemo v treh linijah ohraniti želimo financiranje tradicionalnih politik Evropske unije. Ne bomo se spuščali v vsebino, mi smo pristojni za sredstva. Izvajanje politik potrebuje in zahteva sredstva, zato je pomembno, da ta sredstva ohranimo. In obstajajo politike, ki so politike prihodnosti, to je politika v zvezi z mladimi, raziskave in razvoj, zunanja politika. Imamo kar nekaj tudi transverzalnih politik, ki zahtevajo eh, več naložb strani Evropske unije. Gre namreč za politike, ki dobro delujejo in eh, večja, ko bo finančna podpora, bolje bodo delovali. In Evropska unija, Evropski parlament in svet se lahko odločite, da mora Evropska unija sprejeti več pristojnosti in da zato potrebuje več politik, zato potrebujemo nova sredstva, ne pa da samo sredstva prenašamo iz drugih politik, ki jih ravno tako potrebujemo. In zato potrebujemo tudi lastne vire in uh, zaradi tega smo pripravili tudi to poročilo. Uložili smo predlog spremembe glede sredstev, ki jih zberemo s sankcijami. Globe in sankcije so del Evropske unije. Čeprav dobimo ta dodatni vir sredstev zaradi sankcij in glede na to, da ohranimo raven izdatkov, ta sredstva vrnemo državnici in ker zaradi tega lahko znižamo raven njihovega prispevka. Če imamo več prihodkov, to ne pomeni, da imamo več izdatkov. Sredstva namreč potekajo preko evropskega proračuna in se jih vrne državam članicam. V predlogu svojim 137 predlagamo nov mehanizem, s katerim bi te prihodke dali v poseben sklad in da bi te dodatne prihodke uporabili za financiranje sredstev, torej za tiste programe, ki potrebujejo več finančnih sredstev. Namesto, da bi sredstva dobili iz rezerve, bi sredstva porabili in črpali iz prihodkov, ki jih dobimo pod naslovom sankcij. To je vse. Hvala. C'est plus que technique. No, to je zelo tehnično. Zelo tehnično. Kaj ti zaenkrat nimamo nobenih eh, pristojnosti na področju teh eh, dohodkov. Vsak tak dodaten dohodek eh, omogoča znižanje prispevkov držav članic. Predem dam besedo komisiji, gospodu Prezi, naj povem, da zelo občudujem delo, ki sta ga opravila poročevalca. Zahvaljujem se tudi vsem političnim svetovalcem in celotni ekipi odbora za proračun. Želel bi, da smo zelo prožni in upam, da me gospod Fernandez posluša, kajti zelo sem ustrajal na tej točki. ne vemo, kaj se bo zgodilo po volitvah prihodne leto. Lahko, da bomo imeli zelo evropsko večino. Zato bi želel zagotoviti, da naš eh, večletni finančni okvir ne bo zablokiral možni razvoj eh, dogodkov po eh, volitvah. Želel bi, da pustimo to prožnost čim večjo. Naprimer, če se države po volitvah odločijo, da eh, želijo narediti več na področju obrambe, potem je pomembno, da imajo možnost, da prenesejo del eh, sredstev, ki so jih eh, predvidele na nacionalni ravni, na evropsko raven za bolj učinkovito kolektivno dejavnost. Naprimer, eh, vesolje. Če imamo res en nadnacionalen sektor, je to vesolje. In eh, zaenkrat eh, imamo nacionalna podjetja, ki se ukvarjajo s tem, ampak lahko se bo zgodilo, da bomo na volitvah imeli zelo proevropsko večino, ki bo za to, da se ta sredstva združijo in da se to naredi na evropski ravni. Uh, Ali bi se strinjali, gospa poročevalka, gospod poročevalec, da pustite to dovolj odprto za to, da bi ta večletni finančni okvir, ki mora biti čim prej sprejet, s tem se strinjam, torej ko bo ta eh, sprejet, eh, bi bilo dobro, če bi res to eh, možnost pustili, to okno pustili čim bolj odprto za to, da bomo lahko pragmatično o tom odločali. Jasno je, da potrebujemo predvidljivost, da potrebujemo preglednost do leta 2021, ampak zagotovimo to, da ne bomo sistema zablokirali, da ne bomo zavezali rok novemu Eh, parlamentu, ki bo potem v tem stezniku do 31. decembra 2021. Eh, Sicer bomo morali zopet eh, izumljati nove finančne instrumente, ki bodo še bolj zapletli že sedaj zelo zapleteno galaksijo teh finančnih instrumentih. Gospod Preza? Hvala, da ste tu že od jutra. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Najlepša hvala, gospod predsednik. Čisto na kratko bom komentiral izmenjavo mnen in tudi predstavitve poročevalcev. Najprej bi rad pozdravil prizadevanje Evropskega parlamenta s tema dvima poročiloma, ki predstavljata zelo dober in pravočasen prispevek v času potekajočih pogajanj. Rad bi povdaril pozitivne elemente, ki kažejo na to, da obstaja skladnost v stališčih v poročilih. Dobili smo tudi navodila komisije iz bele knjige, premisleka o prihodnosti evropskih financ. Ocena Evropskega parlamenta v tem poročilu govori o dovolj visok, visoki ravni sredstev za finančni okvir in da bi raven povečali. To pomeni, kako zelo na tesnem smo sredstvi za to, da smo kos vsem programom in vsem projektom. Podariti je treba tudi, da moramo ohraniti skupna prizadevanja za to, da pravočasno zaključimo pogajanja pred evropskimi volitvami. To smo že veliko krat slišali. Alternativa namreč ni najboljša. Zato mislim, da bi bilo zelo pozitivno, ki je ki poteka ravno v času izstopa Velike Britanije, da E28 držav lahko pošlje pozitivno sporočilo o svežnju, ki odraža evropske prioritete in o zmogljivosti globalnega ukrepanja in ravnanja in da imamo zato tudi dovolj razpoložljivih sredstev glede lasnih virov. Mislim, da imamo tudi tukaj zelo podobna mnenja, kot je to odraženo v dokumentu o prihodnosti finance Evropske unije in tudi v osnutku poročila, o katerem razpravljamo danes. Čeprav ocena možnih kandidatov glede lastnih virov ni popolnoma enaka in glede raven veliko poteznosti in reforme pa je v skladu z našim predlogom. Torej, to je skladno s potrebami po reformi lastnih virov in je v skladu s celotnim svežnjem. Postopek dialoga, ki poteka v zadnjih letih eh, s komisarjem Oettingerjem, ki deluje na konferencah, na neuradnih srečanjih, uradnih srečanjih, povezan je s poslanci Evropskega parlamenta, s državami članicami, vsta skupen pristop in delo predstavlja podlago za učinkovit postopek pogajanj. tako bomo lahko v naslednjem letu dosegli kompromis še pred evropskimi volitvami. Hvala. Merci, Hvala lepa, gospod Preza. Rad bi vam povedal tudi to, da sporočilo komisije uh, predsednikom vlad eh, in eh, držav, ki jo je komisija posredovala 14. februarja. Ta se mi zdi, eh, to sporočilo se mi zdi zelo zanimivo in mislim, da bi ga morali vključiti v prihodni večletni finančni okvir. Prosim poročevalca, da podata sklepne uh, misli v zvezi s to uh, razpravo. Uh, Začeli bomo s poročevalcem za lastne vere, oziroma ne. Ja, drži, to razpravo smo že imeli. Dobro. Potem pa se bomo zaenkrat ustavili tu. Gospod Levandovski, gospod eh, Depresta že to povzela še gospod eh, Olbricht in gospa Toma eh, morata podati sklepne misli. Hvala lepa. Uh, Hvala. Imeli smo že kar nekaj elementov, ki ne predstavljajo težav, naprimer vprašanje prožnosti, vprašanje denarja, ki naj ostane v proračunu in ki morda ne bo porabljen. Tu imamo različne eh, paragove za te instrumente prožnosti. To ne predstavlja nobenih posebnih težav in zato se bomo bolj osredotočali na eh, sporne vidike. Ko razpravljamo o večletnem finančnem okviru, naj povem, da sledimo tudi temu, kaj se dogaja izven Evropskega parlamenta. To je zelo pomembno, kajti ko mi pripravljamo besedilo, pripravljamo tudi in opazujemo tudi stališča držav članic in ta se spreminjajo. Imamo več eh, izmenjav in to rednih izmenjav z veleposlaniki, eh, ki eh, se prav tako zanimajo za naše delo. Države članice se zanimajo za naše delo, zato ker vedo, da eh, bomo nekega dne oblikovali stališče. Poznam stališče nemške vlade, francoske vlade, včerajšnje eh, oziroma današnje stališče italijanskega ministra, ki ga je predstavil skupaj z nemškim ministrom. Vse to je del tega vzdušja uh, okoli MFF-a. Pomembno je, da vemo, kakšna je dinamika znotraj uh, Evropskega sveta. In eh, to je povezano tudi z uh, pogajanji. Uh, vsemu temu sledimo, pozorno sledimo in uh, moramo biti pripravljeni na argumente, ki uh, jih slišimo. Imamo še nekaj elementov, ki jih nismo razvili v besedilu, ampak vemo, da so zelo pomembni. Uh, ne želimo se odzvati na nekaj, kar še ni pripravljeno, ne želimo se odzvati na neke projekte in na neke ideje. Ne vemo, kaj je znotraj svežna o euroobmočju. Poznamo nekatere vidike tega svežna, ampak ne vemo, kdo bo plačal za to, kdo bo sodeloval, sodeloval pri tem. Ne poznamo dovolj dejavnosti dovolj podrobnosti. Prav tako ne vemo, kaj se bo zgodilo z ESF-om, s kohezijsko politiko. Vemo tudi, da tu potekajo razprave znotraj komisije in eh, tudi uh, o možnosti, da se ESF loči od kohezijskega sklada. Vemo, da je to zelo pomembno in če se bo to zgodilo, upam, da ne, potem bo celotna razprava o kohezijski politiki povsem drugačna. Na to tretji element. Uh, ne odzivamo se na um, ta enotni investicijski sklad. Vemo, da je to zelo eh, težka razprava znotraj komisije, ampak eh, mislim, da se ne smemo sedaj odzvati na ideje, ki še niso dovolj jasne tudi za komisijo. Ne? In upam, da bo komisija to eh, pripravila do meseca maja. In še zadnja pripomba. Uh, Kar se mene tiče, imam mešane občutke glede um, dokumenta komisije iz prejšnjega tedna. Ta dokument je res zelo zanimiv, to drži, ampak uh, ne ustreza temu, kar je predstavila komisija prejšnji mesec. Tu je vsebinsko. Uh, zadeva drugačna. In zato se sprašujem, eh, katero sporočilo komisije je eh, resnično to, kar je komisija predstavila ali to, kar najdemo v dokumentu. Ali je to, kar najdemo v dokumentu neke vrste provokacija sveta ali kaj drugega. naprimer, če rečemo, želimo znižati eh, kohezijski sklade in agri za 10 odstotkov, eh, potem je to nekaj in če potem se eh, v dokumentu znajdemo pred, ne vem, predlogom, da se to zniža za 15 ali 30 odstotkov, potem je tu razlika pomembna. In zato me zanima, kaj ima komisija resnično v mislih in upam, da bomo to mm, ugotovili mm, vsaj do maja. Naše stališče je jasno. Mi ne uh, prosimo sveta to ali ono. Mi menimo, da je 1,3 uh, eh, ustrezna rešitev. Potem pa čakamo odgovor komisije. No, ta dokument eh, ja, je res provokativen. Meni se zdi odličen. Zato, ker uh, dejansko uh, Eh, državnike postavlja pred eh, njihove odgovornosti. Ne moremo trditi, da eh, želimo izvajati celo vrsto različnih ukrepov in politik, potem pa zato ne zagotoviti sredstev. Gospa Toma. Ja, to je res škoda, kaj ti. Tisti, ki, ste, ki so postavili vprašanja, so sedaj odšli in vseeno bom odgovorila na nekaj teh vprašanj gospod eh, predsedujoči, v zvezi z vašimi vprašanji. Ja, saj zato začenjam z vami, ker ste vi tu. Glede eh, časovnice in glede tega, kar je povedal gospod Depre v zvezi z eh, obdobjem trajanja, v zvezi z demokratičnostjo tega obdobja. Se upravičujem, telefon mi zvoni. Najprej imamo to, kar bi si želeli, potem pa imamo realnost. To, o čemer sanjamo, je 5 plus 5 oziroma je vsakih 5 let. Ampak to je itak že zapleteno za prihodni eh, MFF. Če bi se nam reč to zgodilo, če bi imeli pet let, potem bi se zopet znašli v isti situaciji kot zdaj, se pravi sredi mandata, praktično pred naslednjimi volitvami. Uh, Kot je povedal gospod Fernandez, za sedanji MFF je bilo treba eh, pripraviti vse do 31. decembra 2017 in eh, tega nismo naredili. In eh, sedaj pričakujemo, da bomo do maja s tem uspeli. Ampak, če si preberete kompromisne predloge za odstavka 20 in 21, potem vidite, da želimo najti rešitev za ta problem, ne samo z vidika prožnosti, ampak tudi eh, z vidika eh, pristojnosti parlamenta v vsakem mandatu za proračun, eh, predvidena je obvezna revizija, obvezen pregled in to ne samo pregled, kakršen je bil predviden v zadnjem MFF-u, ne vem, če se spomnite, uh, da smo imeli review in revision in da smo tedne in tedne ugotavljali, kaj je kaj. Ali, um, Je legitimno, da uh, Evropski parlament uh, predvidi uh, takšen pregled MFF-a. No, to nam je uspelo. Sedaj pa je povsem jasno, da predvidevamo obvezen pregled. Uh, in to ne samo za vsak mandat, to pomeni, da eh, bo že vsak eh, parlament eh, glasoval ali o MFF-u ali pa o reviziji MFF-a. To je predvideno v 20. odstavku, v 21. odstavku pa je uh, Eh, predvideno, da bo eh, v eh, mandatnem obdobju takšno, takšna revizija izvedena. Kolegi so to že omenili. Tudi meni bi bilo ljubše, če bi imeli obdobje MFF-a za pet let, ampak drugi kolegi so predstavili drugačne argumente in vi kot predsednik Eh, sveta departmaja v Franciji dobro veste, da imamo eh, postopke na ravni držav članic, eh, postopke izvajanja in da to nekaj časa traja. Nekatere politike so lahko prožne, druge potrebujejo več časa za izvedbo. In zato imamo ta kompromis pet plus pet z eh, obvezno eh, revizijo vsakih eh, pet let. In to pomeni, da imamo sedaj iz pravnega vidika, ne samo z dejanskega vidika, zelo pomemben element prožnosti. Gospod Sole je odšel, ampak bom vseeno odgovorila v zvezi z SKP-em. Uh, komisija za, odbor za proračun ni pristojna za to, da rešuje probleme vsebinske narave in ne moremo eh, se eh, tu odločati glede vsebine programov, ko razpravljamo o večletnem finančnem okviru. Govoril je o SKP-ju. Eh, med podpisniki teh kompromisov imamo ljudi, ki želijo SKP natančno takšno, kakršna je danes, tako vsebinsko kot glede uh, Eh, sredstev, ki morajo biti na voljo in imamo med podpisniki tudi ljudi, ki eh, želijo SKP spremeniti. Mi nismo pristojni za to, da bomo tu vodili razprave v zvezi z eh, vsebino. Te razprave bomo imeli kasneje in v drugih okvirih. Toliko v odgovor na te točke. Pri veliko teh točkah eh, smo bili mnenja, da ne moremo poseči v vsebine politik. To ni v naši pristojnosti in eh, to ni eh, predmet obravnave tega poročila. Hvala lepa Izabel Toma, hvala lepa Jan Olbricht za te zadnje prispevke. Ne bom ponovno sprožil razprave, ampak mislim, da moramo nekam vključiti eh, možnost, da eh, če po eh, volitvah nov parlament želi narediti več, da bo to možno. Ta sedanji MFF mora biti neke vrste temelj uh, upam, da bomo lahko uh, evropskemu proračunu dati še več sredstev na voljo, če bomo lahko uh, zmanjšali obseg nacionalnih proračunov. 2. maja bo komisija dala na mizo svoj predlog za večletni finančni okvir. To bo pomemben trenutek. Sedaj pa uh, nadaljujemo eh, s eh, inicijativo za eh, mlade in to bo potekalo za zaprtimi vrati, zato bom za nekaj minut prekinil vsejo, zato da tisti, ki ostanejo tu, da lahko zapustijo dvorano.